Meine Damen und Herren, wir setzen die Sitzung. Nadaljevali bomo z zasedanjem. Rad bi vas obvestil o tem, da je pisna izjava za boj proti multipli sklerozi v Evropi, ki, jo pod, ki jo je podpisala večina v Evropskem parlamentu, je v skladu z 130. členom eh, poslovnika posredovana naslovnikom in bo z, objavljena z danes prejetimi besedili v imenu podpisnikov. Bodo v zapisniku oziroma imena podpisnika bodo navedeni v zapisniku današnjega zasedanja prvemu podpisniku te pisne izjave, gospodu Lohanu, dajem besedo. Gospod Luan, izvolite. Is, is So, er ist nicht hier, an meiner Erklärung ändert sich. Niga, s tem pa se nič ne spremeni. Je tukaj? Gospod Luhan. Ihre schriftliche Erklärung hat. Vaša pisna izjava je dosegla dolo, zahtevano število podpisov, zato vas prosim, da nagradko povete svoje mnenje v zvezi s tem. Dragi kolegi, rad bi se zahvalil vsem tistim, ki ste podpisali to pisno izjavo, ki vključuje poziv svetu in komisiji, da spodbudi znanstveno sodelovanje na temo multiple skleroze in omogoči enako vreden dostop do zdravljenja. Sprejetje te izjave bo pomenilo podporo eh, posebnega usposabljena za medicinske sestre in Namen izjave oziroma deklaracije je tudi, da se spodbudi razprava v Evropski uniji, v vseh institucijah, ki se ukvarjajo z kroničnimi boleznimi, kot je multipla skleroza. Še enkrat hvala lepa vsem. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na glasovanja. Po v skladu z dnevnem redu sledi glasovanje v enostavljenem postopku o poročilu gospe Satori o podaljšanju veljavnosti sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo.